Kolegi, prosim vas, da se posedete. Par minut. Bomo dali novinarjem, da posnamejo fotografije ob začetku uvodnega nagovora kandidatke, potem pa jih bom prosil, da se posedejo kam drugam. Pozdravljeni. Najprej pozdravljam gospo Margaret Vestage v odboru za gospodarske in denarne zadeve. To je že tretje zaslišanje odbora Ekon. Postajamo pravi aparat za zaslišanja, ampak Tudi zaslišanja so del naših ocen kolegija in posameznih kandidatov na podlagi splošnih kompetenc, evropske zavezanosti, osebne neodvisnosti, poznavanja resorja, sposobnosti komuniciranja in seveda političnih prioritet in prispevka k strateški agendi nove komisije. Naša pravila verjetno poznate. Kandidatka za komisarko bo najprej podala uvodno izjavo, 15 minut največ, potem pa bo sledila izmenjava vprašanja in odgovori, ena minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor. V prvem krogu bodo vprašanja postavljali predstavniki političnih skupin in nepovezanih poslancev. Kot običajno bom vse govorce prosil, naj se držijo časa, ki jim je bil dodeljen, torej eno minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor. Tolmačenje je na voljo v 23 jezikih in govorce prosim, naj ne govorijo prehitro zato da bo tudi tolmačenje lahko kakovostno. Naj povem tudi, da se ta razprava prenaša v živo na spletni strani Evropskega parlamenta. Preden besedo predam kandidatki za komisarko, naj povem, da naš odbor spodbuja konkurenco v EU in izven nje, ima zgodovinsko vlogo in ne glede na izvršilno vlogo komisije, si prizadevamo za poglobljeno sodelovanje z Evropsko komisijo za to, da bi konkurenčno politiko parlament lahko spremljal v luči vseh predpisov in, kjer je ustrezno, si želimo tudi drugih področji soodločanja na podlagi dobrega sodelovanja, kot smo ga že imeli na področju očkodnin. Finančne storitve, nove tehnologije lahko bistveno prispevajo k rasti in zaposlovanju v Evropi, pri čemer je treba upoštevati vlogo Evropske unije v svetu. Prav tako je pomembna tudi interakcija med državno pomočjo, bančnim sektorjem in novo zakonodajo, ki je bila sprejeta prejšnji mesec, še zlasti enotni mehanizem za reševanje. Zdaj pa besedo predajam gospe kandidatke Vestager za predstavitev. Margaret, beseda je vaša.